komisiji za a, državljanske svoboščine, torej odboru za državljanske svoboščine in notranje zadeve in pravosodje, zato da bo lahko odbor to obravnaval tekom naslednjega tedna. Torej, nameravamo glasovati o tem,